lahko podate ustne amandmaje. Predsedujoča delovne skupine E, ki je tudi poročevalka za eh, inštrument eh, za regularne prehrane, gospa Strifler, je danes odpotovala na togo na misijo za opozovanje volitev in zato nam bo gospod Berman predstavil priporočila skupine E. Gospod Berman, beseda je vaša. Merci, madame la présidente. Depuis votre position altière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 pri razgovorih je vladala konstruktivna atmosfera, v kateri smo lahko sprejeli ustrezne sklepe. Kljub temu naj upozorimo na to, da lahko delovna skupina analizirala samo pisne dokumente, ki so bili vloženi po postopku komitologije. Žal manjkajo določene ključne točke, ki še niso bile rešene. Zato pozivamo komisijo, da v okviru komitologije naknadno predloži ustrezno dokumentacijo, kar zadeva Tanzanijo, Togo in Zambijo, se je komisija držala priporočil, ki so bila izražena decembra in si je prizadevala za boljšo prilagoditev za instrument, kar zadeva hrano. Kar zadeva komore, je delovna skupina mnenja da je povezava z instrumentom za hitro odzivanje. Neustrezen tukaj gre najprej za gospodarsko stabilizacijo in reformo javnih financ. Iz tega razloga je trenutno težko oceniti, ali bo program koristil kmetijstvu, saj ti podatki v akcijskem dokumentu manjkajo. Pogoji, ki se določajo za nadomestilo stroško, niso direktno povezani z kmetijskim sektorjem. Težko je garantirati, da program resnično ustreza pogojem za uporabo instrumenta. Kljub eh, potekajočim pogajanjem z vlado komorov smo mnenja, da so osnovni elementi, kot je spremljanje oziroma monitoring eh, finančnih nadomestil, tudi potrebno vključiti v akcijski načrt oziroma akcijski dokument. Ta akcijski dokument za komore se nam zdi preveč ohlapen, elementi nam ne omogočajo ocene ali program resnično ustreza cilje in smernicam, kot so predvidene za uporabo instrumenta. Po temi pogoji smo prišli do sklepa in predloga ki je osnova za našo resolucijo, od komisije zahtevamo, da predela akcijski dokument za komore tako, da bo bolje upoštevala cilje za uporabo instrumenta. Ne glede na odziv komisije na naše opombe, v naših sklepih in na resoluciji naša. Odbor pričakuje, da bo vsakršna revizija akcijskega dokumenta potekala v okviru komitološkega postopka. Dokler se to ne bo zgodilo, lahko kolegom samo predlagam, da sprejmejo predlog resolucije, ki ste ga dobili in ki smo ga obdelali v skupini. Hvala lepa, da predajem besedo članom odbora. Ima kdo kakšno pripombo? Ja, gospod Berman, izvolite. Ja, v vlogi člana odbora naj še dodam, da se mi zdi, da ko govorimo o takšnem inštrumentu za prehrano, je čudno, če se uporabljajo sredstva, ki so bila namenjena temu namenu za podporo, splošno podporo proračunom, ki mislim, da je preveč. Eh, nejasna in to mislim, da ni pameten ukrep. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima komisija. Hvala lepa, gospod predsedujoča in hvala gospodu Bermanu za prijazne besede glede sodelovanja z službami v času dela delovne skupine E. Naj samo nekaj povem o postopku. Moji kolegi bodo mogoče komentirali podrobnosti. Najprej naj povem, da si želimo izpolniti predloge Evropskega parlamenta, ko vam predložimo naše eh, predloge, poskušamo upoštevati okvir delovne skupine, tako da bi omogočili resnično izmenavo mnen, da bi vključili vaše opombe. In če so kakšna odprta vprašanja, ki jih je treba rešiti, jih poskušamo rešiti na kolegijalni, prijazen način v tem okviru. Kot drugo. Se mi zdi pomembno omeniti, da je dobro hitro izmenjevati mnenje. Kar zadeva razprave, v četrtek prejšnji teden smo vam poslali pisne pripombe in razlage v petek do povdne. In skrbi me, ker parlament gleda na izmenjavo informacij kot nepopolno in nezadovoljivo pošiljamo namreč dokumentacijo preko sistema Cirka. Upam, da smo, sem se lahko ustrezno odzval na prvo izmenjavo mnen do 25. marca, pa vendarle še imamo čas, da se izmenjamo, da odbor in pristojne službe odpravijo težave, če imate še vedno težave z našim predlogom do 23. marca je še čas, da predsednik vašega odbora pošlje ustrezna obvestila komisiji. Na vsak način želimo izpolniti vaše želje in eh, pogledali smo si tudi amadmaje. Glede akcijskega dokumenta. Sam sem pristojen za instrument za hrano pri komisiji. Samo nekaj besed, kar zadeva izmenjavo mnen. Imeli smo že novembra pripravljeni tretji lot, tretjo serijo in poskušali upoštevati vaše predloge in zadeve izboljšali, kar zadeva finančni sporozum za Malavijem. Na ospravno osnovi vaših je predlogo poskušali smo aktivirati našo delegacijo eh, na kraju samem, eh, zato da bi ustrezno izboljšali dokument. Vse, kar lahko tukaj povem, je, da instrument za hrano v zelo hitrem postopku, zato ne želimo zavlačevati, poskušamo narediti vse, da bi čim bolj optimirali ta dokument. Gospod Berman. Mogoče kratko vprašanje glede komora. Samo nekaj milijonov evrov je tukaj v igri, ni, ne gre za vis, velike vsote. Zakaj ste se odločili, da boste uporabili denar z instrumenta za hrano, za podpiranje nekih eh, splošnih aktivnosti. Ne vem, kako to sodi v okvir instrumenta za hrano. Ja, hvala za eh, ta komentar, mogoče samo nekaj besed in potem lahko kolegi dopolnijo. Kot smo že povedali novembra in eh, zadnjič tudi ponovili prejšnji teden v razpravi delovni skupini proračunsk, splošna proračunska podpora je dosegla eh, velik eh, razmah eh, zaradi odločitev parlamenta. In zato je prišlo do večje prave sredstev za države upravičenke in komori sodijo v to skupino kar pomeni, da smo s tem instrumentom polnili tisto, kar je bilo porabljeno med eh, hitrim naraščanjem cen hrane. Sveda imamo tudi na komorih eh, strategijo kmetijskega razvoja in cilj vlade je, da sprejme ustrezne kriterije, ki bodo upoštevali cilje strategije. Na vsak način bomo preverili, kaj storiti, da bi lahko hitro odgovorili na vaše probleme. Če ne bomo imeli manevrskega prostora za hitre spremembe, vam bomo obvestili o tem, kaj je mogoče storiti. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Izvolite.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 se nam je zdela najbolj učinkovita metoda za izvajanje programa v tistem času, ko smo imeli na voljo zelo malo, zelo nizko vsoto denarja za eh, to državo. In je bilo to v skladu za programi mednarodne skupnosti. To se nam je zdela učinkovita metoda oziroma učinkovit način porabe sredstev prav za to državo. Hvala. Merci. Hvala lepa. Vemo, da so roki v postopku demokratičnega nadzora zelo kratki. Če bomo danes o čemkoli odločili, moramo odločiti danes, tako da bo zadeva prihodnji teden lahko že na plenumu. Imamo torej predlog resolucije, morda gospod Berman želite to na kratko predstaviti in eh, da potem o tem tudi kar glasujemo. Donc, nous avons, nous avons entendu qu'il y avait. Dobro, no, slišali smo, da so določene težave, ki jih je delovna skupina E ugotovila in zato je pripravila tudi resolucijo, s katero bi jasno pokazali, da se ne strinjamo s tem inštrumentom. Gospod Berman. Ja, ja se opravičujem, gospa predsedujoča, ampak nisem ravno prepričan zdaj na podlagi govora komisije. Imeli smo tako zelo kratko razpravo o zelo resni temi za komore. Komisija me svojimi odgovori ni pripričala in nisem, moram reči, da me to ni ravno zadovoljilo. Proračunska podpora nikoli, nikoli ne pride potem tja, kamor je namenjena, torej izboljšanju in povečanju kmetijske proizvodnje na komorih. Dobro, ali potem lahko potrdimo sklepe delovne skupine, s katerimi izkazujemo, da se ne strinjamo s splošno proračunsko podporo za komore, za inštrument za prehrano, food facility. Dobro, torej sprejeto. ceux qui votent pour. Prosim, če lahko zdaj glasujemo, kdo je za resolucijo, če dvignete roko. Gospod Goren, želite besedo? Ja, zdi se mi, da je komisija želela še odgovoriti kar nekaj prošen za besedo je bilo z njihove strani, verjetno glede odločitve o sklepih. Če je temu tako, bi vsakokrat slišal obrazložitve komisije. Ja, prav, lahko jim dom še enkrat besedo. Jaz samo podarjam, da nimamo časa čakati še na nove pisne dokumente, kajti smo pač pod pritiskom rokov, ki, ki so nam jih zastavili. komisije, nam lahko poveste še kaj, kar nam še niste povedali, nekaj, kar je novo v smislu obrazložitev, ki bi jih eh, želite podati, kajti če ne gre za prekinitev glasovanja, kar je zelo pomembno. Hvala, gospod predsedujoča, in hvala, ker ste mi ponovno dali besedo. Kot sem povedal že prej, ne želimo nadaljevati brez nekega dobrega dialoga. Če je parlament resnično nesrečen, zatem bomo zadeve umaknili in predlagali nekaj, kar vam bo ustrezalo. In na, eh, na to smo vsekakor pripravljeni. Naj povdarim, da je v formalnih eh, postopkih in tukaj je povdarik, je glasovanje proti ukrepom komisije nekaj, kar pokriva vse ukrepe. In cela vrsta ukrepov v okviru instrumenta za prehrano zajema marsikaj drugega kot samo komore. Zato bi se mi zelo škoda, če bi bil cel program blokiran zaradi tega, ker eh, nimamo enakega mnenja glede enega akcijskega dokumenta, ki je relativno omejen, če ga primerjamo s celotnim svežnjem. Zato smo pripravljeni omakniti ta akcijski dokument in predlagati alternativo ali za komore ali pa da uporabimo ta inštrument na drugačen način. Ne vem, a to vašemu odboru pomaga naprej. Na vsak način želimo s tem pokazati, da smo vam prisluhnili in da želimo sodelovati z odborom za razvoj. Popolno pa razumem, da je gospod Berman nezadovoljen z našimi odgovori in bomo naprej delali na tej osnovi. Hvala. Gospod Gorens, ja, v tem primeru po obrazložitvi strani komisije, ki se je mislim, da je izkazala za kar koristno, čeprav razumem, umikati je tisti vidik eh, splošne proračunske podpore, torej ta proračunska podpora ni več splošna in je samo še proračunska podpora. Ja, gospa predsedujoča, imamo pač rok, oziroma nek eh, ciljni datum, kakorkoli že. In to je zelo uh, eh, narodno, kajti če je komisija pripravljena omakniti ta predlog za komore in za druge države, prav, mislim, ni nujno, da blokiramo da druge države, zato če je treba komore nekoliko popraviti. Ne vem, lahko ta rok kakorkoli predstavljamo. Ja, to je rok, ki nam je bil zastavljen, zato predlagam, da glasujemo o resoluciji. In zdi se mi, da komisija potem enkrat, ko bomo posredovali svojo resolucijo, lahko tudi ta eh, enotni dokument potem umakne. Gospod Görens? Ja, jaz tega ne razumem takole. Če danes sprememo odločitev, če danes sprememo odločitev, potem mm, sprememo odločitev o tem, da predlog, predlog iz predloga komisije črtamo vidik splošnosti pri komorih. In, uh, če torej črtamo komore, potem mislim, da bomo lahko na ta način spoštovali roke in tudi rešili probleme tistih, ki imajo še določene vprašanja s tem v zvezi. Ja, mislim, da je problem roka tukaj in tega roka še nismo, tega roka nismo mi zastavili, ampak so ga nam zastavili. In vprašanje za resolucija da ali ne, nič drugega. Herr Bermann. Gospod Berman. Ja, jaz mislim, da ne moramo glasovati o tej resoluciji zgolj tako, da črtamo vse tisto, kar zadeva komore. Te komore so omenjeni vsaj petkrat tukaj. Mislim, da bi bilo bolje, če si nekoliko bolj natančno pogledamo, kaj sploh lahko storimo po današnjem sestanku in se potem na zasedanju koordinatorju jutri odločimo. Ne vem, je to možno ali ne, sprašujem. Ker meni je res žal, da moramo na ta način sprejemati odločitve. Ja, zdi se mi, da če danes ne bomo odločili, bo edini način ta, da imamo izredno zasedanje v Strasburu. Gospa Sargentini. Hvala lepa. Nekoliko sem presenečena, da sredi glasovanja dobimo ustni predlog spremembe strani komisije. Predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem in če bo to pripeljalo do spremembe pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, bomo o tem govorili naprej. Vendar pa to ni pravi postopek, da zdaj komisija ustno predlaga spremembe pri predlogih, ki niso bili ustrezno pripravljeni. Euh, euh, Dobro, potem pa predlagam, da kar glasujemo o predlogu resolucije v obliki, kot je bila predložena. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Trije. S tem je torej ta predlog tudi sprejet. Nous allons aborder maintenant le... Tako, da prehajamo na točko 11 dnevnega reda, klinično testiranje v državah v razvoju. Imeli bomo izmenjavo mnen v nazločnosti izvedencev. Lansko leto je naš eh, odbor sprožil eh, razpravo o tem vprašanju, upravili smo tudi študijo. Ta študija je pospremljena z vrsto priporočili in gre torej za naknadno razpravo ki jo bomo imeli danes. E, zato med nami pozdravljam gospa, gospo Debor, gospoda Svinja iz Generalitije Sanko in gospoda Romarisa iz Generalne direkcije za raziskave. Gospa Denbor, imate besedo za 10 minut. Um, Najprej naj se vam zahvalim za to priložnost, da z vami obravnavam možne korake na evropski ravni za zaščito ljudi, pravic ljudi, ki sodelujejo v kliničnih študijah v državah razvoju klinične e, študije se uporabljajo v razvoju novih e, zdravil, pri čemer se zdravila testirajo na ljudeh. Najprej naj se predstavim, sem Annelies Denber, delam za fondacijo Demos, to je nizozemska fondacija, ki tukaj sodeluje z drugimi organizacijami v Indiji, Latinski Ameriki in Afriki. Naši partnerji v teh državah eh, so izrazili zaskrbljenost zaradi trenda, da se klinične študije vse bolj uveljavljajo v državah v razvoju. Najpogostejša destinacija je vzhodna Evropa, nekatere države v Aziji, Latinski Ameriki pa tudi Južni Afriki. Ko govorimo o kliničnih eh, preizkusih, ki se izvajajo v državah razvoja, govorimo o zdravilih, eh, predvsem za lukrativne zahodne trge, ne govorimo o zdravilih za bolezni, ki prevladujejo v državah v razvoju, kot naprimer malarija in podobne bolezni. V eh, te se namreč zelo malo investira. Kar zadeva obseg teh kliničnih študij zunaj Evropske unije in Združenih držav Amerike, to so številke iz poročila Evropske agencije za zdravila. Glede na države, kjer se izvajajo klinični preizkusi povezani z zdravili, za katere se pripravlja prošnja za izdajo eh, dovoljenja za danje na trg. Leta 2005 je v kliničnih študijah eh, za evropski in ameriški trg sodelovalo 20,3 odstotka pacijentov zunaj Združenih držav Amerike in Evropske unije. Leta 2008 je bilo že 33,9 odstotkov takšnih eh, pacijentov. V večini primerov je šlo za države v razvoju, bili so na črni listi. Ocena Centra za mednarodno sodelovanje je bila, da je med 18 tisoč in 24 tisoč kliničnih eh, preizkusov izvedenih eh, v državah razvoju z nizkim BDP-em. Zakaj eh, se te študije vse bolj izvajajo v teh državah? Zato, ker jih je bistveno ceneje izvajati v teh državah. Alexa Smith Klein je dejal, da lahko prihranijo 200 milijonov dolarjev na leto, če izvajajo, če izvajajo teste v vzhodnji Evropi, eh, saj na osebo znašajo stroški 30 tisoč dolarjev v ZDA, v poceni državah pa bistveno manj. Hkrati je lažje dobiti ljudi v teh revnejših državah za klinične študije, se so ljudje bolj pripravljeni sodelovati je bil pri izkusih Menkenzjevo poročilo, je povedali, da bi lahko v enem mesecu pridobili za 40 milijonov dolarjev večji promet zdravil z temi študijami. Tudi pravila za odobritev zdravil so manj stroga pacijenti niso tako ozaveščeni in niso bili izpostavljeni uporabi drugih eh, zdravil, tako da imamo manj dvoumne rezultate. Z vidika farmacevske industrije je torej zelo smiselno izvajati te poizkuse v državah v razvoju. S tem se odpirajo tudi nove poslovne priložnosti. Naj vam pokažem nekaj sloganov iz eh, tistih, ki izvajajo klinične študije. naprimer imamo milijardne klinične možnosti v Indiji, to je reklama. Indis, eh, ki urad eh, za zdravila je ugotovil, da je bistveno lažje izvajati te študije v Indiji. Indiji. Se, se s tem odpirajo poslovne priložnosti za druge in države, kot tudi vlade držav, kot je Indija, vabijo izvajalce teh študij v svoje države. Zakaj bi morali biti potem mi zaskrbljeni? Zato, ker večina ljudi v državah razvoju nima dostopa do zdravstvene oskrbe, nimajo zdravstvenega zavarovanja, ker pomeni, da v teh študijah sodelujejo zato, ker je to njihova edina možnost, da dobijo dostop do ustrezne oskrbe. Ti ljudje pravzaprav nimajo prave izbire, pa tudi strukture za varstvo pravic pacijentov pogosto ne delujejo v državah v razvoju. Zdravniki, ki naj bi ščitili pravice pacijentov, so v konfliktu interesa. Ker lahko zaslužijo z enim pacijentom 1500 do 3000 eh, dolarjev, ali lahko od teh zdravnikov pričakujemo, da bodo pacijente informirali o tveganjih povezanih z temi preizkusi. Imamo tudi Latinsko-ameriško zvezo za etiko, ki je gotovila, da večina ljudi, ki sodeluje v teh študijah, predstavlja najrevnejše sloje populacije. Gre za ljudi, ki ne razumejo eh, tvegan, ki so vključena v te preizkuse. Poleg tega imajo hierarhični odnos do zdravnika in mu popolnoma zaupajo. Poleg tega pa odbore za etiko komisije za etiko, ki bi morali biti del zaščitne strukture za pacijente, prav tako ne delujejo, ustrezno delujejo v država z nizkimi dohodki. V skladu z podatki Latinsko-ameriškega združenja za etiko, ki je izvajalo ustrezne študije, so ugotovili, da te države ne morejo dobro zaščititi posameznike, ki sodelujejo v kliničnih preizkusih. za zaščito teh ljudi obstajajo določene smernice, naj bolj znana je deklaracija iz Helsingov, potem imamo evropske direktive, ki se sklicujejo na Helsinško deklaracijo. Tudi zakone imamo, ki se sklicujejo na to deklaracijo. Splošna načela te deklanacije pa so pogosto kršena. V Združenju za etiko Indije so eh, preverjali, katere zdravila so bila testirana za prodaja v, na evropskem trgu. Naprimer, Galaxo Smith Klein je kršil etične norme, ko je preizkušal zdravila za boj proti raku na dojki večina pacijentov, z, pacijentke z eh, to vrstnim rakom je prinesla 1000 evrov na mesec. To se pravi, da se zdravila testirajo na teh prebivalcih, ki si pa v drugačnem primeru ne morejo privoščiti tega zdravila. Potem smo imeli zdravila proti psihičnim motnjam, ki so bile testirane strani AstraZeneca. Ugotovljeno je bilo, da zahodne, zahodnjaške komisije, etične komisije ne dovolijo porabo tega zdravila v kliničnih preizkusih. Evropski parlament redno postavlja ustrezna vprašanja Evropski komisiji skupaj z eh, člani Evropskega parlamenta. Organiziramo strokovna srečanja tudi v prisotnosti predstavnikov farmacevske industrije. Imeli smo tudi študijo kliničnih eh, preizkusov v državah razvoja, ki smo izvedli lansko leto in eh, razvili celo vrsto priporočil ki bi jih morali vključiti v nov regulativni okvir oziroma v obstoječi regulativni okvir ali pa sprejeti novo zakonodajo. Ugotavljamo, da trenutna zakonodaja v Evropi dovolj omogoča eh, zaščito udeležencev v kliničnih preizkusih v državah razvoju. Direktiva komisije pravi, da je za upoštevanje rezultatov kliničnih eh, preizkusov pri odobritvi posameznih zdravil na evropskem trgu, je treba upoštevati izpolnjevanje načel, ki veljajo, etičnih načel, ki veljajo za eh, te preizkuse. Delovna skupina iz Evropske agencije za zdravila se s tem vprašanjem tudi ukvarja, nekoliko nas skrbi, da se nekatere kontroverzne zadeve, kot je obravnava po terapiji, eh, kot tudi preizkusi z placebom, ne bodo pripeljali do večje zaščite pacijentov, ki sodelujejo v kliničnih preizkusih, po našem mnenju imamo tudi odgovornost do teh ljudi, ki sodelujejo v eh, teh eh, testih. Hvala lepa. You, the... Hvala. Gospa De Boer, ampak kot veste, je čas vedno problem. Sedaj pa ima naslednji govornik besedo za pet minut. Ja, dank, Hvala predsedujoča, Štefan Füring mi je ime in eh, delam v generalni direkciji za zdravje in potrošniki. In eden od mojih dokumentov, s katerimi se ukvarjam, je tudi direktiva o kliničnih študijah. Najprej se zahvaljujem, da ste to vrsili na dnevni red. Ta tema se nam zdi zelo pomembna. Z njo smo se ukvarjali tudi v okviru ocene presoje vplivov. Eh, kar zadeva eh, uvedbo direktive o kliničnih preizkusih. Preučili smo tudi vaše poročilo, gospod Debr, in organizacije Vemo, in k temu lahko povem nekaj zadev prvič. Eh, po našem mnenju ni prav, če pravite, da klinične preizkuse da Francoska podjetja masovno izvajajo klinične poskuse izven Evropske unije. Tako da se ne strinjamo za številkami, ki ste jih pravkar navedli. Naše številke dajo nekoliko drugačno sliko, kar zadeva klinične eh, poskuse, ki so bili vloženi pri Evropske agenciji za zdravilo. Leta 2005 do 2008 je bilo 10 odstotkov iz Azije in 10 odstotkov iz Južne Amerike noben preizkus eh, ni prišel z Afrike, naprimer. Prav tako ne vemo, če je res, da je večina, kot je zapisano, da, večina, da se večina teh preizkusov izvaja v državah v razvoju. Omenjali ste številko 18.024 tisoč kliničnih študij v tem trenutku v državah razvoju. To bo treba preveriti v Evropi. Imamo okoli 5500 kliničnih študij na leto. To je prva točka. To se pravi, da ne gre za množičnega izvoza kliničnih študij v države v razvoju, vse ne v tem trenutku. Drugo, kar se nam tudi zdi pomembno v zvezi s vašim poročilom, klinični poizkusi v državah razvoja predstavljajo nek izziv, ampak eh, narobe je misliti, da takšni klinični poizkusi dajejo slabše rezultate. Rečeno je, da gre za klinični dumping in da imamo dvojne standarde, ki jih uporabljamo po našem mnenju. To ni nujno tako. Pri tem je treba upoštevati dejstva in mogoče bomo v kratkem govorili še o pregledih, o inšpekcijah. Tretjič. Zdi se nam pomembno, da ostajamo pri tej zadevi zelo pozorni. Res je, da se klinične študije da klinične študije postanejo vse bolj globalne, da se jih več izvaja v državah tretjega sveta, tudi v revnejših državah iz različnih razlogov, ne samo zato, ker je to bolj poceni in ker gre hitreje, eh, pogosto tudi iz eh, zakonskih eh, razlogov, ker nekatere države zahtevajo, da so klinične študije izvedene v njihovi državi, preden izdaje dovoljenje za uporabo določenega zdravila. Tudi tukaj je treba zadevo obravnavati diferencirano. In še zadnja točka, kot rečeno, strinjamo se, da je treba ostati zelo pozoren pri tej zadevi. Seveda tukaj naletimo na pravne meje. Najboljša stična točka, ki jo imamo, je odobritev zdravila v Evropi. Kajti v tem trenutku mora neko podjetje predložiti rezultate kliničnih študij pri nacionalni ali evropski agenciji za zdravila. Za nas je zelo pomembno, da tam, kjer resnično imamo neko pravno slično točko, da tam resnično dobro zadeve kontroliramo, da izvajamo preverjanja. Zelo nas veseli, da je Evropska agencija za zdravila tukaj prevzela kar nekaj pobud. Najlepša hvala. Merci. Eh, la... Hvala lepa. Besedo pa ima zdaj gospod Sweeney iz eh, Generalne direkcije za zdravila. Pet minut, izvolite. Hvala, ime mi je Fergus Sweeney in sem vodja oddelka za usklajevanje pri m, mm, Generalni direkciji za zdravila zdravje. Najlepša hvala za besedo. To vprašanje poskusov, ki se izvajajo v državah v razvoju, vprašanja, ki ga jemljamo resno in sledimo temu vprašanju že kar nekaj let. V zadnjih letih smo um, povečali tudi število inšpekcij, ki jih izvajamo v državah Eh, zunaj Evropske, Evropskih držav in zunaj Amerike. In eh, objavili smo tudi poročilo eh, glede teh poskusov za obdobje 2005-2008 in za leto 2009 bomo objavili poročilo k malu. Ustanovili smo tudi delovno skupino v skladu z našim strateškim dokumentom, ki smo ga objavili leta 2008. To delovno skupino sestavljajo predstavniki znanstvenih odborov, odborov za um, zdravstvene izdelke in drugi strokovnjaki. Poleg tega pa tudi predstavniki uh, bolnikov in zdravstvenega, zdravstvenega sektorja. Pripravili smo dokument, pripravljamo dokument, da bi pojasnili štiri vprašanja in da bi izvedli praktične korake za dejanja in torej se pripravili na uh, torej mnenje o teh, da bi pripravili mnenje o poskusih v tretjih državah in za praktično izvajanje etičnih standardov uh, praktični, uh, kliničnih poskusov. In to zadeva seveda privoljenje, placebo, um, dostop do uh, postterapevtskega zdravljenja in tako dalje. In torej, da bi določili te praktične korake, imamo tudi priporočila in prva dva koraka želita zagotoviti, da je, da se klinični poskusi torej, iz, začnejo izvajati že prej, kajti enkrat, ko so končali, tega ne moremo obrniti in torej želimo imeti vpliv že prej. Tretjič, uh, pri uh, pri pridobivanju dovoljenja za zdravilo bomo seveda pogledali etične standarde in kako jih lahko izvajamo v praksi in potem uh, pogledali tudi inšpekcije in uh, potem poročila glede ocene vsakega proizvode. Pogledali bomo, kako lahko izboljšamo informacije zlasti pri oceni uh, testiranj in pri uh, usklajenosti z etičnimi standardi. Potem želimo izboljšati capacity building, torej boljše zmogljivosti. Um, ti poskusi se izvajajo po celem svetu, približno eno tretjino v Evropi, eno tretjino v Severni Ameriki, eno tretjino v drugih delih sveta. Po naši statistiki imamo 30 tisoč krajev, kjer se izvajajo uh, ti poskusi, torej nemogoče je vse Eh, povsod izvajati inšpe, inšpekcije in v, imamo pa. Imamo pa seveda okvir, tudi zakonodajni okvir v vsake državi, kjer se to, kjer se to izvaja in eh, zakonodajalci v posameznih državah se podpirajo, sprejemajo uh, odločitve in tukaj želimo sodelovati z našimi partnerji po svetu kot vzor in eh, torej, to želimo sodelovati za našo delovno skupino. To smo že naredili pre, prejšnje leto in želimo narediti tudi eh, letos, recimo v Indiji, Argentini, Gani, Južnoafriški republiki, eh, Braziliji, Mehiki, mislim, da sem že omenil Južnoafriško republiko in drugih državah. In to bomo počeli tudi v bodoče, tudi pa z uh, našimi partnerji v Združenih državah Amerike in Kanadi. Tako da bi naredili, ustvarili mrežo zakonodajalcev in in ustvari, ustvarili tudi tako zakonodajo, ki bo zagotavljala varnost poskusov. Imeli, septembra letos bomo organizirali delavnico po objavi dokumenta, ki sem ga že omenil, torej v drugi polovici tega leta. To bi bilo vse. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa ima gospod Romaris iz Generalne direkcije za raziskave. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropska komisija financira uh, večino, te, večino teh um, eh, poskusov prek eh, GTPS. To je inicijativa Evropskega parlamenta in sveta in v skladu z pr 185 členom pogodbe za financiranje uh, um, kliničnih tes testiranj v Afriki za pridobitev novih zdravil. Glede teh vidikov Evropska komisija financira do 48 eh, kliničnih testiranj in seveda sledi enakim etičnim standardom, kot jim sledimo mi v Evropi. To pomeni, da imamo pravo etično oceno in tudi follow-up vseh eh, eh, projektov, ki jih financirajo. Pri capacity building, pri gradni zmogljivosti ravno tako podpiramo zmogljivosti v Afriki na nacionalni ravni financiramo krepitev teh zmogljivosti kompetentnih um, zakonodajnih um, oblasti um, v Afriki, financiramo koordinirane dejavnosti znotraj etičnih okvirov za, za registriranje zdravil. Poleg tega financiramo tudi dejavnosti v Afriki in podporo uh, izobraževanju takih strokovnjakov na raznih delavnicah. V teh zadnjih petih, sedmih letih, ko je naša organizacija dejavna, smo financirali uh, eh, 28 raziskovalnih projektov glede um, odborov za, etično, uh, za etični nadzor. 22. februarja 2010 je EDSP začel z novim razpisom, ki je vreden 47,5 eh, eh, milijona evrov za boj proti bolezni v subsaharski Afriki. Rekel bom, da vsi etični standardi v Afriki, ki jih financira Evropska komisija, so imajo enake standarde kot tisti, ki jih financiramo tukaj v Evropi. Hvala. encore et toujours. Merci, Madame la Présidente. Ja, zopet jaz. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Imam vprašanje za gospod Debor. Glede na to, da verjetno želite še enkrat besedo, verjetno je to, da vam zastavim vprašanje, način, da dobite to besedo. Kaj po vašem mnenju je, oziroma kakšna po vašem mnenju je kakovost nadzora nad preizkusi, ki so bili upravljeni do sedaj izven EU. In če prav razumem gospoda Swinja, se dve tretjini teh preizkusov upravi izven EU. Zanima me torej, kakšna je kakovost tega nadzora in koliko preizkusov ste nadzorovali, kakšen delež. Morda nam lahko Swinji poda tudi kakšno številko glede skupnega števila preskusov upravljenih izven EU in eh, skupnega števila nadzorov, ki so bili upravljeni. Zanima me, gospod Debor, ali se vam zdi, da se ta nadzor izvaja v pravem času, torej dovolj zgodaj, ali pa se ta nadzor opravlja le proti koncu postopka testiranja. Vsaj jaz zadevo razumem tako in tukaj ne moramo biti dovolj, uh, imeti dovolj pogleda, kajti če izvajamo nadzor ob koncu, potem ne vemo, kaj se je dogajalo na začetku. Vse toliko sem jaz razumel zadeve, kolikor prebiram o neetičnem kliničnem preskušanju v tretjih državah. In to neetično preskušanje zdravil je ena najhujših oblik kolonialnega izkoriščanja. In mislim, da Vsako zdravilo, ki je bilo testirano izven Evropske unije, mora imeti tudi dokaze za to, da so bila testiranja opravljena na moralno, etično, korekten način. Hvala lepa, besedo ima gospod Deva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo natančno spremljam to, kar je bilo povedano. In mislim, da imamo problem, da delamo tukaj slona iz muhe. Ne vem, ali je to problem, ki ga treba rešiti, ali pa eh, tukaj samo delamo zmedo po nepotrebnem. Tako da razjasnimo določene stvari. Ali je prva govornica skušala implicitno povedati, da evropska podjetja izvajo klinična preizkušanja v teh državah, še posebej v Indiji, z zdravili, ki jih v Evropi sploh ne bi preizkušali, ker je to pretvegano. Tukaj si moramo biti na jasnem. Še enkrat ponavljam vprašanje. Ali prva govornica trdi, da evropska farmacijska podjetja preizkušajo zdravila na ljudeh v Indiji in v drugih državah v razvoju, zdravila, ki jih sicer v Evropi ne bi preizkušali na ljudeh, ker bi bilo to prenevarno. Ne, ne, pustimo stroške, to je tržni mehanizem. Ampak če je trditev ta, da določena zdravila, ki bi se lahko izkazala za nevarna, že v fazi preizkušen, eh, potem preizkušajo v državah v razvoju, eh, čež da človeško življenje v državi v razvoju ni tako toliko vredno kot evropsko življenje. Sprašujem torej, ali imate kakršnekoli dokaze, ki kažejo na to, da farmacijska podjetja izvajajo testiranja z eksperimentalnimi zdravili na ljudeh v državah v razvoju eh, in da niti sanjali ne bi o tem, da bi takšne preizkuse izvajali na evropskem prebivalstvu. Naslednje vprašanje. Če gre tukaj za vprašanje nadzora ali je problem v tem, da imamo premalo ljudi, da bi izvajali ustrezen nadzor v državah v razvoju strani evropskih podjetij. In tretje vprašanje. Kaj pa počnejo pristojni organi v ZDA glede ameriških farmacijskih podjetij, ki izvajo testiranja recimo v Latinski Ameriki? Ali izvajamo isto najboljšo prakso, ali sodelujemo z njimi, ali pa vzpostavljamo nek eh, ločen nabor standardov. Gospa s Argentini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, imam par vprašanj za Evropsko komisijo. Takole, ko poslušam to razpravo, se mi poraja še nekaj drugih pomislekov. Gospod Deva je to zelo dobro zastavil to vprašanje na etični ravni. Vprašanje pa je, ali ljudje, ki preizkusajo, preizkušajo ta zdravila v državah v razvoju za nas, eh, ali bodo ti sploh si lahko privoščili ta zdravila potem kasneje, ko bi ta zdravila potrebovali, ker to so zdravila, ki so zelo draga in po testiranju eh, ljudje nimajo dovolj denarja, da bi nadaljevali z zdravljenjem s temi zdravili. In eh, odgovor na to moje vprašanje je prepogosto ne. Od Evropske komisije pa bi rada zvedela, ali lahko v prihodnje zagotovimo to, da bo Evropska agencija za zdravila dejansko preden pride zdravilo na trg v Evropi, preverila, ali je bila tudi Helsinška deklaracija upoštevana, preden neko zdravilo lahko vstopi na evropski trg. Prav tako me zanima, ali je Evropska komisija pripravljena spremeniti pravila glede placebo testiranj v tretjih državah, kajti tu v Evropi pri neki resni bolezni ne moremo reči, ja, to bo kontrolna skupina, ta skupina dobi pa placebo, ker vemo, da placebo ne deluje. V državah kot je Indija pa se to dogaja. In farmacijsko podjetja takšno testiranje tam izvajo, ker je to vrstno testiranje v Evropi prepovedano. In takšnih zdravil mislim, da ne bi smeli imeti na evropskem trgu, če se testirajo na takšen način. Ob tem, da obstaja tudi druga možnost. Torej, raziskave z uporabo placebo bi morali postaviti kot vprašanje tukaj. Zanima me tudi, ali smo pripravljeni zagotoviti to, da ko dovolimo nekemu zdravilu na evropski trg, potem, ko so bila upravljena testiranja v državi v razvoju, da pomagamo tudi tem ljudem v tretjih državah pri dostopu do teh zdravil. Kajti to celotno etično vprašanje je seveda odvisno od cene in od tega, ali je človeško življenje tukaj vredno več kot človeško življenje neke druge. In eh, to je etično vprašanje, ki se poraja na splošno pri vseh eh, preizkušanjih zdravil. Gospod Gorenc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Prvo vprašanje. Okolikor prihaja do zlorab, je vprašanje, kakšna je sploh pristojnost, sodna pristojnost v primeru takšnih zlorab. So naše države, evropske države pristojne? Eh, zdaj, če ta pristojnost obstaja, ali je ta pristojnost eh, jasna? tudi če so te klinike, kjer se izvajo preskusi v tretjih državah in če so zlorabe v teh državah, je vprašanje, ali vendarle kljub vsemu velja tudi naša zakonodaja. Če je temu tako, potem bi strogo izvajanje zakonodaje tudi imelo odvrčilni učinek. Drugo vprašanje. Kliničnih preizkusov ne moremo ločiti od vprašanja dostopa do zdravil v državah v razvoju. In tukaj se povoroma strinjam s tem, kar je dejala gospa Sargentini. Pravimo, da se ena tretjina kliničnih preizkusov opravi v Evropi, druga tretjina v Severni Ameriki, tretja tretjina pa verjetno v državah v razvoju. Mislim pa, da porazdelitev in dostop do zdravil po svetu ne odgovarja tej eh, tretjinski porazdelitvi. Torej, če tudi ni morda težav na etični ravni, kar zadeva izvajanja, kliničnih testiranj, pa imamo etični problem, kar zadeva dostop do teh zdravil. Tako da tudi tega premislika mislim, da ne smemo pozabiti in ga izključiti iz vidika raziskav na področju zdravil. In želel bi, da nekoliko razmislimo tudi o javnih sredstvih, ki so na voljo za raziskave na področju tropskih bolezni. To so bolezni, ki so morda manj znane ali so tipične bolezni v državah v razvoju, nekakor pa ne tipične bolezni v severnih državah. Tako da mislim, da si moramo zastaviti vsa ta vprašanja, preden se lahko odločimo, ali je naša politika politika, ki jo lahko označimo za etično, kar zadeva dostop do zdravljenja in do zdravil. Naj mimo grede samo omenim, da je asimetrična obravnava te tematike privedla do dokaj energičnega odziva strani Indonezije, ki je je zavrnila. To, da bi dala na voljo izvorne celice za eh, razvoj cepiva proti tovrstnim boleznim. Torej, Indonezija je zavrnila to, da bi dala dostop do sevov teh virusov za pripravo cepil. Hvala lepa, besedo pa ima gospod Keller. Hvala lepa, moje vprašanje je za gospod Debur. Omenjate Helsinško deklaracijo kot zelo pomemben sestavni del morebitne rešitve ali nadzora ali kakorkoli že pravite, da so težave za implementacijo in zanima me, ali lahko nekoliko več poveste o tem, kakšne so težave z implementacijo, zakaj se zadeva ne implementira ustrezno in kakšno vlogo igra pri vsem skupaj Evropska unija monsieur guerrero salam vous avez la parole. muy brevemente señora presidenta eh, yo creo que estamos ante un asunto. mislim da je to zelo delikatno vprašanje kajti dostop do zdravstva je ena od temeljnih pravic posameznika in enakopravnost dostopa do zdravstva pomeni, da moramo vsem ljudem zagotoviti enake pogoje dostopa. Tukaj zdaj poslušamo različna dejstva, različne odstotke, različne deleže in tako naprej. Zdi se, da obstajajo razlike v statistiki, ki, jih, ki jo poslušamo strani strokovnjakov in strani komisije. Ampak vsi se strinjamo, da ima Evropska unija dovolj zakonodaje, dovolj mehanizmov na voljo za ustrezno ureditev tega področja. In zato me zanima, ali se Evropska komisija strinja do neke mere, do neke visoke mere ali se sploh ne strinja s stališčem strokovnjakov, da se evropski standardi ne izpolnjujejo, vsaj ne strogo. In če Evropska komisija nima dovolj časa danes eh, o tem spregovoriti, bi nam lahko morda Evropska komisija posredovala pisno poročilo, naslovljeno na odbor za razvoj, o tem, do kakšne mere se dejansko evropska zakonodaja tudi implementira, ko gre za preverjanje izvajanja teh kliničnih preizkusov. Hvala lepa. Zdaj besedo dajem gospe Dembur iz fundacije Vemos, da odgovori na zastavljena vprašanja in ker sem vam prej nekoliko skrajšala čas, ki vam je bil dan na voljo, vam bom eh, zdaj dovolila nekoliko več časa kot pa trim predstavnikom komisije. Izvolite. Thank you for your generosity, Madam Chair. Hvala za vašo velikodušnost, gospod predsedujoča. Najprej naj podam opombo tega, kar je povedal gospod Furing iz komisije. Pravzaprav nisem dejala, da se večina kliničnih eh, testov izvaja zunaj Evropske unije. Rekla sem, da, se, da je večina pacijentov, ki sodeluje v kliničnih testiranj zunaj, ZDA in Evropske unije prihaja iz držav razvoju. Od ene tretjine, ki poteka zunaj Evropske unije in ZDA, priha prihaja iz držav v razvoju, ki so prijemnice pomoči. Tako da ne bo nesporazumov glede uporabe številk. Drugič, omenili ste tudi, Dejstvo, da klinični testi potekajo v državah razvoja, še ne pomeni nujno, da je njihova kakovost slabša. Vendar pa mnoge raziskave kažejo, da je kakovost eh, nadzora, kontrole, torej delovanje etičnih komisij in podobno, niso ravno najboljši. Omenjala sem študijo latinskoameriške mreže za etiko, kjer so ugotovili, da nimajo dovolj organov na voljo. Zato me še posebej veseli, da je gospod Svini iz Agencije za zdravila omenil dejstvo, da Evropska unija izvaja pobude za krepitev zakonodajnega okvirja na tem področju. Zdi se nam, da je to zelo pomemben korak naprej in v končni fazi tudi rešitev za etične vidike kliničnih eh, testiranj. Število inšpekcij se je povečalo, ampak kot je gospod Sveni že povedal, menimo, da to ni rešitev, zaradi tega, ker imamo preveč eh, kliničnih testov, ki se že izvajajo in težko je vse eh, pokriti z ustreznimi pregledi. S tem prihajam na vprašanje gospoda Bermana. Pred nekaj leti smo izprašali predstavnike zdravstvenih agencij v Evropski uniji in jih poprašali, ali so preverjali, ali je bilo neko zdravilo testirano v skladu z Helsinško deklaracijo in večina jih je dejala, da tega niso preverjali. Večina tega tudi ni v našem sistemu. Preverjamo očinkovitost, eh, varnost zdravil, redko pa se testirajo oziroma preverjajo etična načela pri izvajanju testov. Takšne etična preverjanja bi se morali izvesti čim prej eh, po kliničnem testu in ne šele, ko pride zdravilo na trg. Vendar pa je bilo bil že velik napredek, če bi zdravila preverjali tudi, kar zadeva izpolnjevanje helsinških kriterijev pred izdajo dovoljenja za promet. Kar zadeva vprašanje ali vprašanje gospoda Deve, mi smo si ogledali samo evropska podjetja, ukvarjamo se z multinacionalkami, ki izvajajo klinične teste v tujini. AstraZeneca je bila primer, so, kjer so sami priznali, da so izvajali eh, testiranje s placebom v Indiji. Dejani so, da etična komisija v Evropi tega nikoli ne bi dovolila. In to so priznali. In to je tudi odgovor na vaše vprašanje. Denbuer. Ne, ne, pustimo gospe Denbuer, da, da zaključi svojimi odgovori. Um, Vprašanje, um, zakaj se Helsinška deklaracija ne uporablja ustrezno, verjetno zato, ker nikoli ni bila prioritetnega pomena, tako da ni bilo veliko storjenega za to, da bi se ustrezno implementirala. Zelo velik korak naprej bi bil, kot je tudi pozvalo a, uh, mnogo izmed vas, če bi naprimer cena zdravil, če bi se cena zdravil znižala za države, ki so sodelovale v kliničnih testih, tako da bi izvajali eh, tudi ustrezno obravnavo po testiranju in preverjali stanje teh pacijentov. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj, ki so bila postavljena. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Ferino, gospodu Svineju in pa gospodu Romarico, če želijo seveda besedo, da odgovorijo na ostale vprašanja. Ja, vielen Dank, Frau Furt. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, dotaknil bi se samo enega vprašanja, ki je pravzaprav temelj vseh javljanj tukaj gre za to, ali zakonodajni okvir zadostuje. Zakonodajni okvir trenutno je zelo jasen. Vsaka študija, ki se vlaga v Evropi v okviru odobritve nekega zdravila za dajanje v promet, vsaka študija mora ustrezati evropskim načelom dobre klinične prakse. In ta evropska načela temelijo na mednarodno priznanih kriterijih. Kot pogosto je težava v abstraktnem zakonu in konkretnem izvajanju tega zakona. Dejstvo je, da moramo vsi delati na tem in na naša agencija dela na tem. Oziroma nas veseli, da agencija za zdravila dela na tem. Sploh kar zadeva eh, predložene podatke v zvezi z izdajanjem Eh, dovoljen za danje na trg in pri tem upoštevanje etičnih standardov. To se nam zdi zelo pomembno. Vprašanje pa je bilo tudi, ali to zadošča. Imamo tudi druge možne zakonodajne ukrepe, ki jih preverjamo. Eno od njih je transparentnost. Bolj kot so transparentne ta preizkušanja v državah v razvoju, lažje bo hitreje izvesti ustrezne preglede. In hitreje se bo spostavil tudi javni pritisk na eh, sponzore, ki bodo morali upoštevati mednarodna načela, tudi na področju etike. Na tem področju trenutno izvajamo presojo učinkov In še zadnja točka glede inšpekcijskih pregledov. Zavedamo se, da ni mogoče vseh bolnic, vseh inštitutov, kjer izvajajo klinične študije, stalno preverjati. Tako da je ena inšpekcijska služba odgovorna za eh, veliko število mest, kjer se izvajajo te študije. kolega iz eh, direkcije za razvoj je to že povedal, hkrati pa moramo delati na izgraditvi omrežja eh, za sodelovanje pri kliničnih preizkusih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj se vrnem samo na nekaj točk, ki so bile omenjene. Sodelujemo z našimi mednarodnimi partnerji FDA v ZDA in ostalimi, ki so tudi člani naših eh, skupin, inšpekcijskih skupin, ki odhajajo v Južno Ameriko, Afriko in tako naprej z njimi izmenjujemo informacije, kot tudi z drugimi agencijami, zato da bi zagotovili dobro izkoriščanje naših eh, virov, ki jih imamo na voljo za izvajanje inšpekcijskih pregledov, kar naj bi pripeljalo do boljšega nadzora nad kakovostjo kliničnih testov z direkcijo za raziskave in drugimi pristojnimi službami, da sodelujemo tudi pri izgradni, pri okrepitvi zmogljivosti v državah, ki potrebujejo tudi lokalne inšpekcijske službe in etične komisije. Kar zadeva izvajanje testov z placebo in podobno, se trenutno ukvarjamo z tem vprašanjem. Po posvetovanju bomo organizirali tudi delavnico, na katero bomo povabili celo vrsto deležnikov, ki se s tem ukvarjajo, vključno z Afriko in Južno Ameriko. Preko 58. člena sodelujemo z WHO, z Svetovno zdravstveno organizacijo na tem področju, ko gre za raziskave malarije, tuberkuloze in podobnih eh, bolezni, ki prevladujejo v državah v razvoju. In končno naj povem še, da verjamem, da je Helsinška deklaracija in direktiva o dobri eh, klinični praksi predstavljata dokumenta, ki se dopolnjujejo, pri čemer imamo na eni strani eh, teoretična načela, na drugi pa bolj praktične izvedbene eh, določbe, ki se nanašajo na samo izvedbo, pa tudi nadzor nad kliničnimi testi. Hvala lepa. Ah, Hvala, gospa predsedujoča. Na kratko, kar zadeva eh, sklad za raziskave za tropske bolezni. To je v okviru šestega okvirnega programa eh, Komisije za afriške države. Prvič leta 2003 smo začeli z delom, zdaj se ta program zaključuje z letom 2010 in v tem trenutku komisija pripravlja nov eh, program. Eh, za raziskave na področju tropskih bolezni in sicer začenši z letom 2010. In upamo, da bomo z pomočjo tega odbora tudi določili prioritete novega raziskovalnega programa na tem področju za obdobje po letu 2010. Hvala, gospod Berman. Hvala, nisem dio odgovora na vprašanje, ki sem ga postavil komisije, koliko kontrol je bilo izvedeno pri kolikšnih eh, testih v tretjih državah. The, the is, uh, torej, koliko kontrol na koliko testov? klinični testi, ki so bili predlagani, eh, so bili vsi preverjeni strani agencije. Izbor teh projektov pa je predmet eh, inšpekcijskih pregledov, kot rečeno v zadnjih eh, petih letih smo preverili 33 tisoč. Eh, smo imeli 33 tisoč mest, kjer so se izvajali klinični preizkusi, kar pomeni, da ni mogoče vseh eh, testirati. Zato morajo lokalne oblasti zagotoviti ustrezno izvedbo teh eh, testov leta 2009. Smo imeli 58 testov, 44 iz klinične prakse, 48 v prejšnjem letu, številke se povečujejo in polovica jih je v državah v razvoju, ko izvajamo naše inšpekcijske preglede, se osredotočamo na države Latinske Amerike, Afrike in Azije in poskušamo testirati na vseh eh, mestih. Eh, Naši rezultati so objavljeni na naši spletni strani za obdobje 2005-2008. V kratkem pa bomo predstavili tudi rezultate za 2009. Ja, ta razprava je očitno res fascinantna. Še dva poslanca sta, ki pravite, da niste dobila odgovora na svoje vprašanje in želite dopolnilno vprašanje. Zelo že zamujamo, tako da vas prosim, če ne podajate komentarjev, ne podajate svojih misli, ampak da samo zastavite to dopolnilno vprašanje. Deset sekund vsake. Gospa s Argentini in potem gospod Deva. Hvala lepa, zelo cenim to. Nimam dodatnih vprašanj. Vprašanja bodo čisto enaka, kot sem jih že enkrat povedala. Želim pa si odgovor komisije. Izbiranje vprašanj in odgovarjali na posamezne od njih, se mi zdi nekoliko čudna praksa. Komisija, ali je mogoče, da bomo v prihodnje preverjali, ali se Helsinška deklaracija izpolnjuje preden se bo izdalo dovoljenje za dajanje na trg določenega zdravila. In ali lahko zagotovimo, da se testi ne izvajo z postopkom placeba, o katerem se nismo dogovorili v Evropski uniji, kajti drugače lahko prepovemo tako zdravilo in tretjič, kako lahko zagotovimo, da bodo tretje države, ki, v katerih se izvajajo testiranja, dobijo dostop do zdravil, ki so se testirala na populaciji te države. Gospod Deva. Kolegica je že postavila uh, eh, po vprašanju, ki sem ga želel postaviti. Nisem spraševal po placebo, vem, kaj, kako poteka zadeva za placebi. Moje vprašanje je, ali je jasno, da Evropske francoske družbe zdravila poročujejo, testirajo v državah razvoju na pacijentih in sicer teste, ki jih ne bi izvajali na evropskih pacijentih, ne govorimo o placebih, ali bolj tvegajo na tujem, kot bi v Evropski uniji. Gospod Grens. Hvala, gospod predsedujoča. Moje vprašanje je, ali zlorabe, naprimer, ki jih eh, napravi francosko podjetje v državi razvoju tekom kliničnega testiranja, ali se to obrnava potem v skladu z francosko zakonodajo ali v skladu z zakonodajo zadevne države v razvoju. Hvala, no in še zadnji, gospod Berman. Ne? Dobro. Tudi v redu. Torej, to so bila vprašanja v bistvu za komisijo. Poslanci niso bili zadovoljni s prvimi odgovori, namreč ali, Helsinki, ali bo Helsinki sporozum eh, predpogoj za dajanje zdravil na trg. Eh, to je bistveno vprašanje, na katerega bi tudi sama rada slišala odgovor. Hvala, predsedujoča. Kar zadeva prvo vprašanje. Že danes se vsako testiranje, ki se predlaga, preverja po obstoječi zakonodaji, kar zadeva usklajeno z etičnimi načeli. Drugič, če ugotovimo, da je bil izveden klinični test, ki ne upošteva kliničnih načel oziroma etičnih načel, je treba zavrniti ta klinični test, torej teh testov ne vključimo v oceno posameznega zdravila. To je bilo drugo vprašanje. Tretje vprašanje. Etična pravila v. Pravila predvidevajo v mednarodnih eh, pogojih eh, tudi naknadno obravnavo pacijentov. V evropski zakonodaji v praksi se tukaj pojavljajo težave in to je eden od eh, sklopov vprašanj, s katerimi se okvarja trenutno delovna skupina, ki bo organizirala septembra tega leta ustrezen seminar na to temo. Kar zadeva sankcije, če danes neka farmacijska družba, ki ima na primer sedež v Franciji, izvede klinično testiranje v tretji državi, in pri tem krši zakone tretje države, potem se kaznuje po, dr, po predpisih tretje države, ne po evropskem pravu. Če je to farmacevsko podjetje, francosko naprimer, vloži te podatke pri odobritvi oziroma vlogi za odobritev zdravila, morajo ti podatki ostrezati evropskim pravilom in če temu ni tako, potem v končni fazi ti podatki ne more biti uporabljeni za izdajo dovoljenja. Dobro, s tem zaključimo to razpravo. Predlagam pa, da eh, naš odbor še naprej zelo budno spreme način, kako se izdajo dovoljenja za dajanje na trg, še posebej po opravljenih kliničnih preizkusih v državah v razvoju. Tako, zdaj pa prehajamo na. dosedanjo točko 10. In sicer bomo obravnavali napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, omestni pregled za pripravo na srečanje Združenih narodov na visoki ravni septembra 2010. Torej, mesece septembra bo potekalo zasedanje na visoki ravni v okviru OZN v New Yorku. Namen tega zasedanja bo oceniti dosežen napredek pri doseganju cilj tisočletja, upošte več dejstvo, da smo le pet let do roka leta 2015. Evropska komisija je bo v spomladanskem svežnju letos predlagala Evropsko stališče glede tega pomembnega zasedanja. Evropski vrh v mesecu junijo bo dokončno potrdil naše stališče, ki upamo bo enotno in ambiciozno. Temeljnega pomena je, da Evropski parlament prispeva k eh, te razpravi na konstruktiven način. Gospod Cashman pripravlja našo resolucijo uh, o razvojnih ciljih iz začetja, pripravi že delovni dokument, ki vam je bil tudi razdeljen. Uh, kot uvod v naš razmislek smo danes povabili tri strokovnjake z tega področja, gospod François Moreau, Eh, vede direktorice Direkcije za prihodnostne študije in pa politično doslednost v komisiji, ki je odgovorna za pripravo predlogov glede ciljev tisočletja, ki bodo zajeti v tako imenovanem spomladanskem svežnju. Potem gospa Nikola Harrington, mestnica direktorja brusljskega urada UNPD-a in pa gospa Irene Milero, iz eh, organizacije Intermon Oxfam iz Španije. Besedo pa ima najprej gospod Cashman, ki ne bo prepravil uh, ključne vidike svojega delovnega dokumenta. V petih minutah, prosim. You, <clears throat> Hvala, gospod predsedujoča. Ali lahko najprej povem, da mislim, da je zelo pomembno, da naredimo vse, kar je v naši moči, zato da bo naša resolucija pripravljena za junijsko plenarno zasedanje. Tako bomo učinkoviti. In ko razmišljam, toliko govorimo o revščini in o problemih v svetu. In zdi se, da bolj kot govorimo, bolj daleč smo od rešitve, da bi nehali govoriti in da bi začeli torej nekaj delati. In zaradi tega si je treba prizadevati, kajti. Uh, Počaščen sem, da se lahko ukvarjam s, s tem vprašanjem v imenu tega odbora. In torej zavezujem se, da bo od mene manj govor, da bom manj govoril in da bom več poslušal in tako bom lahko deloval in pripravil akcijski načrt in s katerim bomo dosegli napredek. Imam velika pričakovanja, imel sem velika pričakovanja do Kopenhagna, vendar pa je prišlo tam do uh, poloma. Junija in septembra uh, ne smemo tega storiti. Leta 2000 na milenijskem vrhu smo dali obljubo, obljubo najrevnejšim, obljubo tistim, ki najbolj potrebujejo. Eh, tiste stvari, ki se nam zdajo samoumevni, recimo dostop do zdravil, do zdravstvene oskrbe, do hrane in vode in dostop do izobraževanja. Obljuba, ki smo jo dali, je obljuba, ki je ne moremo požreti, kajti sedaj je postalo to naša moralna obveza. Napredek. Eh, nekatir, nekaj dovolj, ne, ni zadoščalo. Sedaj pa ne bom več govoril, ampak bom prisluhnil strokovnjakov. Prelistal sem dokument Oxfama in čestitam jim za njihovo delo. In da, obstaja zaveza v treh institucijah, ampak zaveza ni dovolj. Potrebujemo. Eh, dejanja, časovnico in prispevek, finančni prispevek. In to bi bilo vse z moje strani, gospa predsedujoča. Želim poslušati in v sredo se bom sestal z poročevalci v Sencu, v četrtek pa sem odprt za vse nevladne organizacije, ki mi želijo podati svojo predstavitev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kašman. Sedaj pa ima besedo gospa Françoise, Françoise Moreau. Pet minut imate na voljo. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes bi na kratko v petih minutah poskušala obrazložiti celoten postopek priprave, ki smo se ga lotili na ravni Evropske komisije, ko gre za mestni pregled doseganja cilju tisočletja leta 2010. Zdaj delamo na tako imenovanem spomladanskem svežnu sporočil komisije, ki bodo objavljena v marcu in aprilu. In tukaj gre za to, da bi razdelili kar se da eh, globalen eh, pristop. Ta svežen je dokaj širok po tematikah, ki jih obravnava. Kajti obenem bomo obravnavali način, kako izboljšati vpliv naše politike na številnih področjih, ki so ključnega pomena za cilj tisočletja, torej zdravje, izobraževanje, vprašanje enakosti spolov, eh, varnost proba s hrano. Torej v bližnji prihodnosti boste videli kar nekaj sporočil in delnih dokumentov na te štiri teme. Prav tako obravnavamo tematiko vpliva naših politik na samo koherentnost, doslednost eh, našega političnega delovanja in eh, imeli smo že razpravo na to temo pred nekaj tedni. Pripravljamo zdaj delovni program, ki bo na podlagi splošnega dnevnega programa komisije, identificiral tiste pobude, ki so najbolj uh, vplivne, kar zadeva cilje tisočletja in na ta način mislim, da bomo uspeli dovolj zgodaj opozoriti posamezne akterje, kar zadeva uh, razvojne vidike posameznih pobud. Tretji pomemben vidik naših eh, priprav pa je vidik financiranja seveda bo ta pregled vključeval tudi razvojno pomoč, tradicionalno letno poročilo bo obravnavalo tudi način, kako so države članice izvajale ali pa tudi ne načrt za krepitev obsega pomoči. Naslednje pomembno področje je eh, vodenje in upravljanje na področju davčne politike in pomoč na tem področju državnemu razvoju, kakor tudi boj proti nedovoljenim finančnim tokovom. E, o tem smo tudi že govorili na neformalnem ministerskem zasedanju in tudi sama gospod predsedujoča ste tam sodelovali. No in še en vidik pa je vprašanje inovativnih orodij, ker preučujemo možnosti v okviru različnih e, mednarodnih tehničnih skupin preučevati to vprašanje, da bi ocenili izvedljivost e, takšnih ali drugačnih novih ukrepov, s katerimi bi lahko mobilizirali še dodatna sredstva. To so torej tiste področja, ki se jih lotevamo, kar zadeva sam postopek. Eh, del teh sporočil bo objavljen konec meseca marca, preostali del omenjenega spomladanskega svežnja pa bo potrjen in eh, tudi objavljen strani komisije 21. aprila. Namen vseh teh predlogov, ki jih bo podala komisija, je, da bi pripravili kar se da dosledno stališče Evropske komisije za srečanje v New Yorku, kakor tudi za vsa ostale velika mednarodna srečanja, ki bodo odločilnega pomena za to, da se pripravi ustrezna usmeritev. E, seveda imamo tukaj tudi vrh EU-Afrika e konec leta, kjer bomo obravnavali to tematika, predtem pa tudi e, vrha G8 in pa G20. Vsi naši predlogi na tem področju torej, so namenjeni temu, da pripravimo kar se da dosledno enotno stališče Evropske unije in eh, če se bo le dalo tudi kar se da ambiciozno stališče Evropske unije. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Nikola Harrington. Pet minut. Thank you very much, Madam Chair. And... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Združeni narodi uh, v Bruslju so zelo počaščeni, da lahko uh, spregovorijo pred tem odborom. In torej v tem se ukvarjamo ne samo za leto 2008, ampak tudi za leto 2015. Osredotočila se bom na dve stvari, na naše e, cilje za ta osrečen na visoke ravni in kaj zahtevamo od razvitih držav. To nam kaže, kakšne bi bile dejavnosti tudi za Evropo. Tukaj se mi je pridružil tudi svetovni program za hrano, UNICEF in uh, z veseljem bom odgovorili na vprašanja. Uh, in naš tim v Bruslju je pripravljen podpreti poročevalca, ko bo zaključil svoje dele. Generalni sekretar, sekretar in njegovo izhodišče je enako kot stališče poročevalca, torej deklaracija eh, tisočletja in naše zaveze, eh, tukaj govorimo o pravicah, o In tukaj mora tudi Evropa eh, odigrati svojo vlogo, ne samo glede solidarnosti, ampak tudi zaradi lastnih interesov. Generalni sekretar ima nekaj jasnih sporočil. Treba se osredotočiti na leto 2015, treba se je eh, izogniti temu, da bi ukradli pozornost iz trenutnih problemov in to eh, porinili na bodočnost. Ravno tako se je treba upreti krizi. Eh, Eh, podnebnih sprememb in tako dalje. To je možno vse izvesti z ciljnimi ukrepi in srečanje na visoki ravni je edinstvena priložnost, da bi izboljšali naše skupne napore in nekaj dosegli do leta 2015. Torej, da bi določili, kakšne so prednostne naloge in zgradili koalicije, ki bi uh, uh, pripeljale do cilja. Generalni sekretar poziva k akcijski agendi od leta 2011 do, do leta 2015, ki bo utrdila globalne zaveze in ki jih bo pove, povezala s cilji in s časom in vzpostavila mehanizem za nadzor uh, imamo tukaj štiri glavne prispevke, ki bi morda po, lahko pomagali tudi Evropskemu parlamentu in tisti, ki sprejemajo odločitve v Evropske unije. To je poročilo generalnega sekretarja, ki bo išlo konec marca, tako bomo raze uh, razumeli, kaj je bilo učinkovito, kaj ni bilo učinkovito in zakaj. Uh, torej, da bi s tem bi lahko pospešili napredek in uh, naredili tudi, eh, tukaj so tudi priporočila za to, da bodo ta partnerstva bolj učinkovita. Potem eh, pilotni odbor bo tudi pomagal eh, razumeti, da imamo vsi skupno odgovornost za Afriko z torej, izdajo tega poročila generalnega sekretarja bomo se začela pogajanja za pripravo dokumenta za, visoko, za srečanje na visoki ravni. To bo akcijski načrt in e, ključnega pomena je, da se tudi evropski akterji vključijo v ta proces in pred tem srečanjem sem e, dala časovnico, kjer vidite, kje se bomo začeli poga pogajati in z veseljem bomo o tem razpravljali z vami. Združeni narodi bodo tudi pripravili poročilo o državah, tako da bi slišali tudi glas držav v razvojah in tudi zaradi tega, da bi uresničili uh, tiste fakte, tista dejavnosti, ki bodo pomagali k doseganju ciljev. In na koncu um, ocena G, eh, torej srečena G8 junija. Med vsemi temi izzivi je dobra novica, da tudi v tistih državah, ki zaostajajo, je jasen občutek, da kaj je treba storiti za to, da bi uresničili cilje tri kritični cilji so uh, uresničljivi, to je dovolj finančnih sredstev, treba je imeti prave mehanizme za to, da bi dosegli tudi tiste uh, uh, ljudi, ki so izključeni. Vprašanje sedaj je, kako lahko spremenino ritem sprememb v naslednjih petih letih. OZN um, predlaga eh, dejavnosti za pospeševanje, ki bodo v okviru nacionalnih okvirnih skem in bodo ravno tako vzdržne. Tukaj bi lahko omenili eh, recimo hrano, eh, potem več izobraževanje, potem večji dostop do zdravstva. In jasno je, da je vse to potrebno veliko dejavnosti in treba je tudi eh, oblikovati partnerstva. Kaj lahko naredi razvo, razviti svet? Generalni sekretar povdarja, da do leta 2015 je treba pospešiti to pospeševanje v vseh elementih pomoč, trgovina, dostop do zdravil, dostop do tehnologije, dolg in tako dalje. Poročilo iz julija prejšnjega leta in tudi letos bomo izdali novo, jasno poudarja, kaj je treba storiti. Štiri ključni elementi, ki za, um, za torej povečanje razvojne pomoči, to, se je treba, to je treba doseči. Sicer to bo stalo več zaradi krize in imamo manjše, eh, manjša sredstva za države v razvoju. Dežele v razvoj, eh, torej razvi, razvite države morajo držati svoje obljube, tako da se bodo revne države lahko same rešile iz, eh, iz revščine pomoč se je sicer povečala, vendar pa se osredotoča na omejeno število držav. In glede na krizo, ukrepi kot so dodatna finančna sredstva, potem eh, dolg, odpis dolga in eh, restrukturiranje dolga, o tem je treba eh, razmišljati za tiste države, ki so v finančnih težavah. Ravno tako je treba raziskati tudi možnost tehnologije pri odpravi revščine. Kaj lahko Evropa naredi? Predlagali bi štiri zadeve in s tem bom končala, gospod predsednik predsedujoča. Je drž, se držati obljubi in treba je odgovoriti na zahteve Združenih narodov za pospeševanje. Torej, treba je izvirati iz zavest, ki smo jih podali, tako da bodo tudi drž, druge države videli, da se Evropska unija drži teh obljub. Države, ki uh, sodelujejo pri pripravi uh, sestanka na visoki ravni, je, da je treba torej sodelovati tudi z drugimi državami in maksimalizirati politiko, tako da bi prispevali tudi k doslednosti politike. In potem bi želela še zadnje misel podati, da to srečanje pomeni veliko priložnost, pa tudi veliko tveganje. E, organizacije so tukaj enotne. Uspeh tega, tega srečanja je temeljnega pomena za revne države, pa tudi za kredibilnost OZN, da dosega svoje cilje. In zaradi tega eh, Organizacija Združenih narodov danes potrebuje podporo bolj kot kadarkoli v preteklosti. Hvala. 3 minut, Žal sem vas morala prekiniti, kaj ti tri minute ste bili že predolgi. Irene Milero, sedem minut imate na voljo za vaš prispevek. Hvala, da smo lahko danes pregovorili pred tem odborom. Evropski parlament se vedno zaveza za ista načela kot organizacijo, ki ga sama predstavljam. To so zaveze k človekovim pravicam, vo, voj um, proti nepravičnosti in tako dalje. To je ključno leto za bodočnost in poročilo, ki ga bo pripravil gospod Kašman, bo podlaga za močne dejavnosti Evropske unije, za to, da bomo skušali uh, torej, se spopadati spopasti z enim največjim izzivom za eh, človeštvo. Videli smo, kako v preteklem letu je bilo težko leto, tako za ljudi na severu in na jugu. Žal, odgovor uh, Eh, te, na to krizo je bil zelo, se je zelo razlikoval. Nekatere države so spostavile očikovite ukrepe za socialno varnost, zagotovitev socialne varnosti in uh, uh, gospodarske stabilnosti. V nekaterih državah pa ni prišlo do takih odgovor in nismo dobili niti odgovore od G20 ali kakšne druge institucije, da bi se uh, spopadli z uh, revščino in z. Uh, um, učinki te finančne krize. Pri, vemo, da potrebujemo take odgovore, a vendar pa to ni dovolj. 1,4 milijarde ljudi živi v skrajni revščini. Eurobarometer je povedal, da 90 odstotkov evropskih državljanov uh, podpira sodelovanje, razvojno sodelovanje, vendar pa ta, to sodelovanje in ta podpora mora postati bolj bol, uh, eh, prepoznavna. Vsi tukaj si zauzemamo, uh, eh, ki se zauzemajo za to, bi morali govoriti bolj jasno in z enim glasom, tako kot smo storili leta 2005. Uloga parlamenta tu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 in zlasti Evropskega parlamenta je ključnega pomena za to, da bomo, posle, da bomo dobili prav odgovor od vlad in drugih akterjev. Moramo najprej braniti veljavnost milenijske deklaracije. Če tega ne bomo storili, potem ne bomo uh, uh, izvajali uh, agende, ki jo je pripravila mednarodna skupnost in ljudje ne bodo mori, mogli izvajati svojih človekovih pravic. Torej, če bo to uh, ne bo uspelo, potem nič ne bo uspelo. In seveda polom ni opcija za se september. Vemo, eh, kako si eh, Evropa prizadeva za te cilje in to pomeni tudi veliko odgovornost in odgovornost ne pomeni, da moramo izpolniti tiste cilje, ki smo jih si zastavili. O, septembra bomo prvič, bo, je prvič videti, da bodo afriške države se udeležile tega srečanja z um, enotnim stališčem. E, tudi Združene države bodo naredile korake v pravo smer. Evropa je že veliko investirala v te cilje in tukaj moramo ustrajati, moramo izpolniti naše obljube in bolje uporabiti uh, instrumente, ki jih imamo na voljo. Kakšen odgovor ta potrebuje teh 1,4 milijarde ljudi, ki živijo v revščini. Eh, ne potrebujejo splošnih eh, deklaracij dobre volje, ne potrebujejo novih eh, zavez, potrebujejo dejavnosti, ki se jih začne lahko takoj izvajati in lahko se jih tudi nadzira z um, primerjavami in tako dalje. Ne moramo biti zadovoljni samo z, z določenimi sektorji. Revni ne živijo za posameznimi sektorji potrebujemo celostni načrt in, načrt in horizontalne dejavnosti. Nek, nekateri sektori so pozitivni, kajti imajo širše, uh, tam so bili izvedeni širši ukrepi. Torej, ni da prosimo samo za več sredstev od donatorjev. Treba je stvari bolje narediti in to je pomembno. Moramo narediti korak naprej pri učinkovitosti in moramo bolj učinkovito uporabljati sredstva, eh, notranja sredstva, ki jih lahko dobimo iz boljših eh, finanč, eh, davčnih sistemov v teh državah revni ne potrebujejo intelektualnih govorov o tem, eh, kakšna naj bo pomoč in eh, potrebujejo rezultate, potrebujejo rezultate takoj. V Oxfamu smo predlagali načrt za to, da bi eh, naredili korake naprej pri doseganju ciljev. In to so zelo jasni koraki. Najprej je pomembno, da izboljšamo instrumente, ki jih imamo na voljo, zlasti tri glavne točke bi tukaj omenila. Potrebujemo več pomoči iz proračunskih sredstev. Mislimo, da bi morali se. Uh, uh, Torej, soglašati o tem, da 50 odstotkov proračunskega uh, denarja za, to, za ta cilj bi morali uporabiti za milenijske cilje. Uh, potem dodatna sredstva, ki bi financirale več pogodb in več uh, instrumentov znotraj milenijskih ciljev. Tretjič, eh, Evropska divizija, za, torej oddelek za delo, treba, ne sme pozabiti na, na, na stare uh, cilje, ki smo si jih zadali. Torej, zato je pomembno, da, i, da pri, naredimo neko uh, zemljevid držav, ki so zanemarjene in da promoviramo nova partnerske sporazume, da smo uspovadili s temi težavami. Druga točka je, da je treba bolje podpreti in bolje financirati multilateralne instrumente, ki bodo pomagali k boljši harmonizaciji z partnerskimi državami. To je recimo hitri postopek ali pa zdravstveni vertikalni skladi. Potem treba je spolniti obljube, finančne obljube Evropske unije. Vsi vemo, da je cilj eh, številka 2010, da tega ne bomo mogli doseči in to s tem postavimo na kocko kredibilnost Evropske unije. Potrebujemo um, zavezujočo zakonodajo za to, da bi se držali uh, zavez, ki smo jih sprejeli. Potem četrta točka, ki je ravno tako pomembna, so dodatna sredstva. To sem že omenila. Nič cela sedem odstotka ne bo dovolj za dodatne potrebe, ki uh, izvirajo iz krize. In zato je pomembno, da Evropska unija na različnih uh, internacionalnih forumih eh, zahteva um, um, odpis dolgov za tiste države, ki, jih, uh, ki jih je kriza najbolj prizadela. In ne bodo mogli torej doseči ciljev. Ob koncu, gospe in gospodje, veliko krat sem slišala, da nas imenujejo idealisti in da veliko pravi, da uh, doseganje teh ciljev je utopično. In dobro je, da imamo mednarodno kazensko sodišče, da se ukvarja z najhujšimi kriminalnimi dejanji. In dobro je, da to imamo, kajti uh, vodstvo, ki ga je pokazala Evropska unija in ta parlament, je tukaj zelo trdno in upam, da, bo, da boste to dokazali tudi pri teh ciljih do leta 2010. Leta 2015 pet eh, je prišlo do simbolične akcije eh, v parlamentu, kjer smo se zauzeli za boj proti revščini in 2010 moramo znova najti to navdušenje in torej veliki izzivi zahtevajo velika prizadevanja in upamo, da ste vi tako pripravljeni, kot smo pripravljeni mi za soočenje s temi cilji. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo članom odbora, gospod Gorens kot prvi. Hvala lepa, predsedujoča. Se bom skušal držati zgolj finančnih vidikov, kar zadeva izvajanja ciljev tisočletja z področja razvoja. Predstavnica Oxfama predstavlja določena stališče, s katerimi se v osnovi strinjam, moramo pa se biti na jasnem, kar zadeva odgovornost v primeru neuspeha cilji tisočletja za področje razvoja so cilji za Evropsko unijo, ampak ne samo za Evropsko unijo. Evropska unija je še vedno prvi donator sredstev, ampak vprašanje je, kdo počne kaj in kdo tudi izpolnjuje obljube dane leta 2000, kar zadeva doseganje ciljev tisočletja. Evropska unija bi ne izvajala svojih zavez, če bi ne dosegla teh eh, ravni. Raz, kar zadeva razvojne pomoč. Druga zadeva. Ukolikor je Evropska unija spoštovala svoje finančne zaveze, ki jih je mimo grede tudi ponovno izrazila v Evropskem soglasju za razvojno pomoč, bi vendarle lahko prišlo do neuspeha, če bo prišlo do prekvalifikacije te pomoči. Tukaj imam predvsem v mislih eh, to, kar je bilo omenjeno v Köbenhavnu. Nekatere države so namreč ostale dokaj nejasne glede tega, ali naj bi sredstva namenjena razvoju, še posebej doseganju eh, razvojnih ciljev tisočletja, ostajajo namenjena temu cilju ali pa se bo ta sredstva prekvalificiralo v inštrument za zmanjševanje posledic gospodarske krize in pa podnebnih sprememb v državah v razvoju. Tako da tukaj mislim, da si moramo biti glede tega popolnoma na jasnem, kajti mislim, da ne moremo eh, kar tako v vse smeri nekaj udrihati, če ne prevzemamo odgovornosti. Naša odgovornost je jasna, prevzeti jo moramo v polni meri in tukaj moramo biti uporoma neomajni. In zanimajo me natančne številke, kar zadeva spoštovanje naših zavez, kar zadeva financiranje, katere so tiste države članice in treba jih je imenovati. Ne moramo več govoriti, govoriti o določenih državah članicah, ne. Katere države članice izpolnjujejo svoje obljube v okviru Evropskega soglasja za področje razvoja. Kar zadeva leta 2010, naj bi dosegali nič eh, cela 56 odstotka BDP na ravni EU, leta 2015 pa ne bi dosegali že nič cela 7 odstotka BDP. Če bomo torej to izpolnili, potem eh, ne napademo države članice in pa Evropsko unijo, ampak tiste, ki ne izpolnijo svojih obvez. ZDA, Kanada in številni drugi so v New Yorku Eh, dali določene zaveze in mislim, da je tudi na njih treba izvajati določen pritisk v tej smeri. Toliko za enkrat. <clears throat> Merci, Hvala, gospod Görens. Gospod eh, Deva, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Um, vprašanja. Sodelujemo z Združenimi narodem, z Jeffrejem Saxom, imamo grozdenje, imamo to, imamo tisto ali lahko kdo analizira in prouči, zakaj do zdaj nismo bili uspešni in zakaj kdo misli, da bomo pospeševali in pospešili in pospešili in da bomo uspešni v petih letih, če ničesa nismo mogli narediti v desetih letih. Potreboval bi neke logične, praktične odgovore. Gospod Guerrero, imate besedo. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se tudi Michaelu Cashmanu, komisiji in nevladnim organizacijam, ki so spregovorile z druženim narodom in tako dalje. To je ključnega pomena za naš odbor za leto 2010. Leta 2000, kot je povedal Michael Cashman v svojem poročilu, smo prevzeli odgovornost do držav v razvoju. Dali smo obljubo, ni šlo samo za obljubo, ampak za zavezo z časovnico in z konkretnimi podatki. Leta 2000 smo Združenim narodom to podali in do leta 2007 smo dobro napredovali, čeprav še ne dovolj hitro. Sedaj pa nekaj let, če pogledamo na prihodnost, se je ta hitrost nekoliko zmanjšala brez pospeškov. Prav v trenutku, ko bi potrebovali pospeške, kajti še oddaljili smo se od eh, torej spoštovanje svojih zavez. In tukaj bi Evropska unija morala biti gonilna sila. Danes smo v našem odboru eh, odobrili mnenje, sprejeli mnenje. Tukaj gre za globalno stališče Evropske unije do splošne generalne skupščine OZN. Tukaj smo odobrili nekaj ciljev. tukaj v tem poročilu smo omenili kar nekaj pomembnih zadev. Poročilo Keller govori recimo o učinkovitosti, pomoči in o doslednosti in to je vse pomembno za doseganje milenijskih ciljev. Vendar pa poročilo Cashman bo glavni element dela tega odbora in Evropskega parlamenta zato, da bi imeli stališče pred spomladanskim vrhom. Špansko predsedstvo bi želelo imeti eh, jasen mandat po temu sestanku na vrhu, nejasen mandat za Združene narode za sestanek Združenih narodov. In tukaj moramo prispevati. Sam želim sodelovati z Majklom, da bomo oblikovali stališče parlamenta, ki bo postalo stališče Evropske unije in uh, da bo postalo to tudi stališče celega sveta. Hvala, gospod Sargentini. Yeah. Um... Hvala, predsedujoča. Želela bi čestitati gospodu Cashmanu za njegov osnutek poročila oziroma za ta delovni dokument in za močne besede, ki jih je uporabil v tem dokumentu. Gre pravzaprav za nekaj neparlamentarnega in to mi je zelo všeč. In prav imate, čas je napočil, da začnemo delovati. In sama bi se želela osredotočiti na to, kar ste imenovali druge ključne, uh, ključne zadeve. In zelo bi mi bilo všeč, če bi v tem odboru bili jasni glede tega, da milenijski cilji, da jih bomo dosegli samo, če bomo dosledni pri svojem delu. In recimo, če pogledamo glasovanje prejšnji teden o ribištvu, ko je parlament glasoval, da, da bi naša ribiška politika morala najprej biti v korist ribičem v Evropi. Po mojem mnenju to ni v skladu z eh, Lizbonsko pogodbo, kjer pravimo, da, pol, da, da politika ne sme um, škoditi razvoju. In tukaj imamo uh, velike težave. In zato bi zelo bila zadovoljna, če bi to omenili. Potem imamo vprašanje tako za poročevalca, kot za predstavnika uh, organizacije Oxfam. In tukaj gre za proračunsko podporo. Uh, slišal sem, slišal sem da bi želeli 50-stotno proračunsko um, podporo. Vem, da je to nekaj zelo koristnega, vendar pa je tukaj moramo imeti neko definicijo. Sama sem nizozemska, nizozemka in vem, da naša vlada je podpira proračunski podporo, ampak ne na način, eh, kot to izvaja komisija. Brez pravil, to je morda nekoliko ostra izjava, vendar pa. Katere države, katera pravila in zakaj ravno 50 odstotkov? Običajna eh, proračunska podpora je poceni za tisto državo, ki jo daje. To pa ne pomeni, da je zelo učinkovita. Tukaj bi želela slišati nekaj mnen, eh, mnenje gospoda Kešmana in eh, Oxfama. Hvala. Gospod Görens, želite še dodati kakšno vprašanje? Ja, pozabil sem zastaviti še eno vprašanje komisiji. Eh, glede na to, da zdaj znotraj komisije na novo porazdeljujete naloge in odgovornosti, me zanima, kdo od komisarjev ima vodilno vlogo, ko gre za usklajevanje ciljev tisočletja. Euh, Ni videti drugih prošenj za besedo. Tako da zdaj za odgovor na vprašanja poslancev predajam besedo znova našim strokovnjakom. Najprej gospa François Moreau, če želite kaj povedati. Ja, hvala lepa. Dve minuti imate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsekakor bi rada odgovorila na vprašanje, ki je bilo zastavljeno, ki se mi zdi dokaj enostavno v končni fazi. Ja, pripravljamo svežen, o katerem sem govorila, svežen o. Uh, svežen pa vodi gospod Pibalks, ki je odgovoren za razvoj in odnose z državami AKP. Hvala, gospa Nikola Harrington. Dve minuti. Gospod, želite besedo, gospa Harrington? Uh, Najlepša hvala. Želela sem odgovoriti na vprašanje o tem, kaj pravzaprav počnemo tukaj. Zbiramo Eh, dokaze in tukaj gre za specifične programe in specifične kraje in sedaj se je treba potegniti nauk, eh, kako bomo torej, pospešili in kaj bomo naredili v posameznih pravilih in seveda v posameznih primerjih in seveda bomo s tem eh, tukaj se posvetovali z vami z veseljem in lahko povem, da smo na specifičnih primerjih smo tudi dosegli napredek. Hvala. Gospa Milero, dve minuti. Uh, Moram povedati, da ne želim govoriti o polomu še zdaj, kajti imamo ukrepe, ki jih lahko sprejmemo. Z, zakaj ne, la, lahko naredimo v petih letih to, kar nismo dosegli v desetih letih? Prvi zaradi tega, ker imamo več izkušenj in drugič zaradi tega, ker delamo samo, ko smo pred pritiskom. Um, videla sem, kaj se je zgodilo letos v finančnem sistemu in mislim, da ko obstaja politična volj, volja, se lahko nekaj doseže moramo spoštovati zaveze in politično doslednost, če sami smo počeli v preteklosti in imamo možnost, da to storimo sedaj in da uh, pritisnemo, da nekaj dosežemo. Kar zadeva proročenskega podpore, seveda se strinjamo, da morajo biti neki pogoji, moramo imeti nek mehanizem. Mislim pa, da naša iz, naše izkušnje uh, da je to najboljši instrument glede učinkovitosti je instrument in je torej najbolj učinkovit način za to, da država prejme to pomoč in da se zgradi tudi uh, zmogljivosti znotraj določene vlade. Imamo tukaj nekaj, kar nekaj primerov. Zakaj 50 odstotkov? Mm, kot vsak odstotek ima nek, je se to lahko seveda spreminja, ampak mi mislimo, da bi 50 odstotkov bilo tisto ustrezni delež. In potem bi želela še nekaj m, mm, končnih izjav podati. Včasih se zdi, da govorimo o, o e, ciljih tisočletja za vidika severnih držav. 23. marca se bo tukaj v parlamentu zgodil dogodek, ki ga bo vodil gospod Kešman. O, osem žensk bo prišlo iz južnih držav in govorile bodo o posledicah krize v njihovih državah in kako se izviti iz tega. In zaradi tega vas vabim, da, eh, da jim prisluhnite in da vidite, kakšne rešitve predlagajo in kaj prosijo, da eh, naredi Evropska unija s tem v zvezi. Hvala, gospod Kašman, imate besedo, da podate nekaj zaključnih pripomb. Um, Hvala, gospod predsedujoča. Vsem bi se želel zahvaliti za njihove zamisli in zdi se mi, da vsi gremo v isto smer, potujemo po isti poti. In nekaj točk bi poudaril komisiji in drugim bi povedal, da dejansko vse naše politike in njihov vpliv na države v razvoju, govoril sem o odborih, v katerih um, delujem, recimo energetika, kmetijstvo, okolje, zdravstvo, priseljevanje, uh, ribištvo, kaj šele zunanje zadeve. Vsi Vse te politike imajo vpliv na države v razvoju in Zato moramo enkrat in za vsele re, izkoreniniti revščino. In ne more se pripisati zaslug za to poročilo. Um, poročilo mi ga je, ki, poročilo je pripravo gospod Morgan, ki sedi, gospa Morgan, ki sedi na vaši levi po, po vrsti sestankov in seveda smo si vsi prizadevali za to. In vsi smo samo kombinacija, eh, vsi skupaj lahko nekaj dosežemo. Bo, govorimo lahko o subvencijah, ki jih dajemo zaradi prevelike proizvodnje in jih spet vrnemo v revščino. Lahko pogledamo na naš sporozum o ribištvu, na vse to in ne zanima me, katera država članica. Vse te zadeve so pomembne. Na svetu. Uh, se ne moramo še dalje pogovarjati o nemoralnosti eh, kmetijskih subvencij in potem pravimo, da si moramo prizadevati za to, da bi dosegli cilje tisočletja. Hvaljujem, zahvaljujem se gospe Harrington za njene zaveze in da je razložila, kakšni so načrti generalnega sekretarja in kakšna je njegova časovnica. E, ustrezno financiranje in povečati ter pospešiti spremembe. In gospod Deva vedno zastavlja težka vprašanja. In vedno pa je pripravljen sodelovati z nami, zato da bi dosegli iste cilje. Seveda zdaj treba doseči te cilje in strinja se z gospodom Gernsom, moramo narediti korak naprej proti nič cela sedem odstotka BDP-ja. Obenem pa moramo pokazati s prstom na tiste, ki ne spoštujejo zaveze, ki so jih sprejeli. Zavez, ki so jih sprejeli. In tukaj skušam biti zelo hiter in zato se eh, opravičujem tolmačev. Torej, um, pomoč za trgovino, to je zelo pomembno, eh, če želimo um, doseči to, kar smo si zastavili za leto 2015 in zlasti to velja za Evropo. Kot največji, uh, m, največji donator um, razvojne pomoči. Oxfam, zahvaljujem se vam za vaš eh, dokument in za vaš prispevek in vsem se strinjam. In z veseljem bo sodeloval z vami Görens, gospod, prav imate, ko pravite, da prizadevamo si, kaj pa Amerika, Kanada in vsi ostali. Ampak bodimo mi vzor in s tem vzorom postav, sramotimo druge. Zgodovina nam pravi, da mi mi lahko prinesemo spremembe, ki spreminjajo življenje. Kajti, gospa predsedujoča, otrok, ki joče za svojim zadnjo sapo v, Afriku, v Afriki, ali je to manj vredno kot otrok, ki joče v Bruslju? Ne kajti otrok v Bruslju bi lahko bil otrok v Ameriki, v, Latinski, v Afriki, v Latinski Ameriki ali v Birminghamu. Kajti ravno ta univerzalnost, se, to, kar se zgodi nekomu, se z lahkoto raz, zgodi nekomu drugemu na drugem koncu sveta. In zaradi tega moramo nadaljevati. In Riki, najlepša hvala za pomoč. Hvala za to, da si pripravljen mi pomagati tudi pri španskem predsedstvu. In vem, da si špansko predsedstvo želi uspeha na tem področju. Vendar pa se morajo ukvarjati z državami članicami, ki, te, ki ne spoštujejo zavez. In ali si res lahko. Um, privoščimo, da, ki pravijo, da si tega ne morejo privoščiti zaradi finančne krize, zaradi podnebnih sprememb. E, gospodarska kriza je priložnost, da znova začnemo, da pogledamo inovacije, o katerih govorimo, o dodatnih finančnih um, transakcijah, sredstvih, o denarju, ki se pošilja v te države ki ga pošiljajo eh, priseljenci in ki je veliko večje kot denar, ki, se, ki ga prispevamo mi. In torej obstaja pot naprej. In Judit, najlepša hvala za vašo zavezanost. In mislim, da je vprašanje proračunskega proračunske podpore dobilo odgovor. Če, odlična, če bi to bila odlična rešitev, bi to naredili že pred leti, eh, vendar pa ni. Z definiranjem bi morda dosegli, da bi se izognili podvajanjem in tistim državam bi morda tako lahko nudili rešitve, kajti pomoč, razvoj in trgovina je morda rešitev. In najlepša hvala vsem kolegom in začel bom tako, kot sem začel. Bo veliko čast mi je, da imam to veliko odgovornost za poročilo. Hvala. Nažal moram povedati, da moja država ne izpolnjuje svojih zavez in vsekakor bomo svoje ministre in ostale pristojne pozvali k temu, da to storijo. Hvala vsem za vaše prispevke. Tako, zdaj pa nadaljujemo. In sicer imamo na vrsti zdaj točko 5, in sicer glasovanje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 1934-2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom. Nismo prejeli ustnih amantmajev glede poročila gospoda Deve, vendar pa poročevalec predlaga nekaj ustnih amantmajev na podlagi razprave, ki je potekala v okviru ostalih pristojnih odborov, namreč odborov AFED in INTA. Dobili ste že v pisni obliki predloge sprememb našega poročevalca. Če nihče ne nasprotuje ustnim amantmajem poročevalca, lahko preidemo kar na glasovanje in sicer po glasovalnem seznamu. Torej, člen 1, točka 3, torej amandma 2D je omaknen, potem člen 1, ustni amandma številka 1, avtor poročevalec, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ustni amandma 2. Avtor poročevalec, kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ustni amandma številka 3. Avtor poročevalec je za? Proti? zdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o celotnem mnenju, skupaj sprejetim med maji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sicer soglasno. Zelo dobro. E, ne vem, nekaj je narobe, gospa predsedujoča maybe. <laughs> Donc ça c'est 5 et maintenant je fais quoi euh, Ok, d'accord. Donc maintenant, recommandation au Conseil pour la soixante. Zdaj prehajamo na naslednje glasovanje, priporočilo svetu o 65. zasedanju generalne skupščine OZN in sicer gre za poročilo gospoda Guerrero Saloma. Amandma številka dve. Ustni amandma avtor poročevalec za. Proti. On est où là non, je... Oui, oui, c'est ça. Bon. Donc, euh, qui s'abstient Zdržani. Še vedno amandma dve, mimo grede. No, sprejeto. Sledi amandma ena. Šneber jastram za. A ne, ta odpade. Brezpredmeten. Ne, glede to, da je bil amandma 2 sprejet, je ta zdaj brezpredmeten. Prehajamo torej na amandma številka 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 4 za. Tukaj imamo ustni amandma številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Ja, moram malo pospešiti. Amandma 5 za. Predsedujoča se popravlja. Glasujemo o ustnem amandmaju številka 4. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? zavrnila. Amandma 5 je s tem brezpredmeten. Amandma 6 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 7. Amandma 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Amandma 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem v osnotku mnenja s prijetimi amandmaji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi tokrat soglasno. Oui. Donc maintenant, sur les effets de la... Tako zaglasujemo o točki 7, vplivi svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje, poročilo gospoda Saloma. E, gospa predsedujoča, morda kar v kosu lahko glasujemo vsem. Ja, lahko. Vse tja do odstavka 5, prvi, prva stran. Ne, ne bo šlo ali pač. Dobro, glasujemo o vseh amandmajih na prvi strani. Ne, predsedujoče se popravlja. Do odstavka 4. Do odstavka 4. Torej, amandmaji 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Ustni amandma številka 1. Avtor poročevalec, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Trindvajset in štiriindvajset, oziroma trindvajset je brezpredmeten, samo štiriindvajset, kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeto. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma dve za, proti, vzdržani, sprejeto. sprejeto. Ponovimo? Prav, ustni amandma številka dve, še enkrat za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 26. Brezpredmeten. Amandma 27 je umaknjen. Amandma 28, tudi brezpredmeten, 29. Ja, ja, se sem pri 29. Kdo je za? Proti? Zdržani? Torej sprejeto. Ustni amandma 3. Za? proti, vzdržani, sprejeto. Trideset in enaintrideset sta zdaj brezpredmetna. Ustni je amandma številka štiri, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 33 za, proti, zdržani, sprejeto. 34 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 36. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 37. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 38. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 39. 39 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 42 je omaknjen, 43 za proti, vzdržani zavrnjeno. Ustni amandma 5 za proti, vzdržani sprejeto. 45 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Ustima 07 za proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, zavrnjeno, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani, sprejeto. 53 za, proti, zdržani, sprejeto, 54 je omaknen, 55 za, proti, zdržani, sprejeto, 58 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani. Tukaj pa morda preštejmo vendarle. Torej, kdo je za? 62. Proti? Ja, ja, zavrnjeno, jasno. Ustni mandma 8. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 64 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne? Torej ponavljamo glasovanje. Amandma 64 za. proti. Zavrnjeno. 10 proti 11. 66 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Ustni amandma 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 68 je umaknjen. Ustni amandma 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 70 za. Proti. vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani? Zavrnjeno. 75 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 76 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 77 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 78 po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9. Za. Tukaj pa kar glasujemo v bloku do 12, torej 9, 10, 11, 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13. Za proti, vzdržani zavrnjeno. Ustni amandma 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni amandma številka 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa zopet glasujemo v kosu od eh, 16 do 8. Do 3, tudi ne. No, od 16 do 8, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o. prvih treh za, proti, zdržani, sprejeto. Potem odstavk, odstavek štiri za, proti, zdržani, sprejeto. A ja, ja, nisem vam povedala, kje smo. Glasujemo o mnenju Inta, odstavek 5. Morda od 5 do 7 lahko glasujemo kar v bloku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo na glasovanje o mnenju Ekona. Prehajamo torej na mnenje Ekon. Odstavek 1. Za. Proti. Držani sprejeto. Drugi odstavek. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Odstavek 3. Oziroma morda lahko združimo 3, 4, 5, 6. Za. Proti zdržani, sprejeto. Odstavek sedem za proti, zdržani, zavrženo. Osem za proti, sprejeto. Devet, devet, za proti proti, vzdržani, sprejeto. Deset. Tukaj lahko deset, enajst, dvanajst, trinajst združimo, ne? Prav, torej deset, za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. 11, smo že 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 14. Glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi odstavek 15 do 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. Potem lahko združimo glasovanje od stavkih 20 do 25, ne, 20 do 23, 20 do 22, 20 in 21. Nič, gremo lepo po vrsti, 20 gre za proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Odstavek 23. EPP zahteva glasovanje po delih. Torej odstavek 23 glasujemo po delih. Prvi del je celotno odstavek brez besede rights. Torej, glasujemo odstavku 23 brez besede rights. To je prvi del. Bom prosil sekretarjat, da prebere oba dela, v katerih glasujemo. Torej, prvi del se glasi. Prvi del je celoten odstavek brez besede rights, drugi del pa je samo besede rights. To je torej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 points out that a healthy strong workforce is a precondition for economic development. C'est ça. Donc, dans un premier, dans un premier split... Torej, glasujemo po delih. Prvi del, še enkrat, celotno stavek 23 brez besede rights. Kdo je za? predsedujoča sprašuje, o čem glasujemo. Ali se strinjamo sploh, da imamo glasovanje po delih? A, v redu. No, torej prvi del. Kdo je za? V redu. Zdaj pa drugi del. Beseda rights. Za, proti, zdržani, sprejeto. Torej ostane odstavek nespremenjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. to je v povezavi z amandmajema 70 in 71. Torej, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 27 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 28 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 29 za proti, zdržani, zavrnjeno. 30 za, 30 do 35 skupno, lahko, dobro. Do 34, torej 30 do 34 za, proti, zdržani, sprejeto. In še odstavek 35 za proti, zdržani, sprejeto. Tako da pa glasujemo še o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Za, proti, zdržani, sprejeto. Čestitke. Alors maintenant, nous allons voter sur le budget 2011. Tako, zdaj pa proračun 2011, oddelek 3, komisija, smernice za proračun 2011. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani zdržani. Mislim, da je sprejeto. Amandma 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 5, to je ustni amandma poročevalce, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako zaglasujemo še o celotnem mnenju s prejetimi spremembami za, proti, stržani, sprejeto. Tako mislim, da smo s tem tudi zaključili. še glasovanja? Bo, bom donel le list, ki sem pa lahko. Alors, j'ai deux, j'ai deux autres votes. Torej, še dve glasovanji imamo na dnevnem redu in sicer gre za razrešnico za Evropski razvojni sklad 7, 8 in 9 poročilo gospoda Mičla, tudi tukaj ni amantmajev. Torej glasujemo o mnenju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Quel beau peigne. Bon. Alors donc, ces deux dames. No, te gre za delo ni na dnevnem redu, zdaj sem to šele odkrila, ampak sekretarjat eh, sprašuje, ali se strinjate, da bi o tem glasovali vendarle danes. Gre skratka za razrešnico za Evropski razvojni sklad. Gospod Mičel je pročevalec, amandmajo ni, se strinjate, dobro, torej za. Proti vzdržani, sprejeto. Drugo glasovanje pa je razrešnica za splošni proračun, oddelek 3, komisija za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, hvala vsem. Samo še datum naslednjih sej. Gospod Gorenc, želite besedo? Ja, imamo vprašanje v zvezi z eh, različnico za Evropski razvojni sklad. K čemu sploh služi naše glasovanje, kajti Evropski sklad za razvoj sploh ni v proračunu? Odgovor, ki mi ga suflira sekretarjat, je, da nimamo funkcije eh, proračunskega nadzora, ampak dajemo samo razrešnico komisiji. Zakaj? Za izvedbo. Za izvedbo. Tako je. Ja, ampak vprašanje je, ali zdaj mi dajemo razrešnico komisiji in če jo damo, je zdaj komisija razrešena ali kaj? Ali potrebuje razrešnice še od eh, držav članic, ki so ji konec koncev podelili mandat? Um, komisija je odgovorna za upravljanje evropskega razvojnega sklada in zato je komisija tista, ki prejema to razrešnico. Torej, datum naslednjih sej, 16. marec v Bruslju od 15. do 18.30 in 17. marec od 9. ure do 18.30. Tako, s tem je seja za danes tudi zaključena in lep večer še vsem.